Diamo inizio? Benvenuti a tutti, diamo inizio alla... Dobrodošli vsi, začenjamo s sestankom odbora. Začenjamo za sprejetjem dnevnega reda. Če ni nobenih pripomp, je dnevni red sprejet. želim vas obvestiti, da je tolmačenje na voljo v vseh jezikih. Hvala tudi tolmačem torej. Druga točka, sprejetje zapisnika. Tudi tukaj, če ni nobenih pripomp, do konca zasedanja bo, zapisni, bo zapisnik seje sprejet. In potem, kot običajno, tudi na tem sestanku odbora, tudi ta sestanek je, se prenaša prek webstreama. Sedaj pa želim izreči dobrodošlico e, ministru Eskilu Erlanconu. Dobrodošel, Eskil, in do, dobrodošel torej v našem odboru. Hvala. In takoj ti predajem besedo, da našemu odboru predstaviš rezultate švedskega predsedstva. Švedsko predsedstvo je karakteriziral vstop začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, potem začetek postopka soodločenja področju kmetijske politike. Hvala, Eskil. Izvoli, imaš besedo. Tak so mykje, Paulo. Hvala, Paolo. Spoštovani poslanci, skoraj mesec dni je minil od začetka mojega predsedstva. Torej, odkar sem predsedstvo predal španskim kolegom in to so bili lepi meseci, veliko stvari smo naredili v malem času, ki smo ga imeli, v kratkem času, ki smo ga imeli na voljo. Sedaj bi želel izkoristiti to priložnost in se vam zahvaliti za sodelovanje z Evropskim parlamentom v šestih mesecih našega predsedovanja. Zelo ponosen sem in zadovoljen nad vsem tem. Lizbonska pogodba in začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe pomenijo velike spremembe za Evropski parlament, pa tudi za svet. Eh, med drugim tudi za področje kmetijstva in želim vam veliko uspeha. Tako da bo parlament skupaj z drugimi institucijami še naprej dosegal in izv, uspešno izvajal pogodbo. Moje prioritete v času predsedovanja so dobro znane. Kot je bilo že povedano v času našega predsedstva, smo izvajali številne ukrepe v skladu z eh, členom 250. Gre za globalne izzive, za ribolov, kmetijstvo, za zagotavljanje oskrbe s hrano. To je veliki izziv, zlasti če upoštevamo dejstvo, da nas bo k malu 9 milijard. Leta 2050 nas bo na Zemlji kar 9 milijard. Novembra je bil sestanek na vrhu glede oskrbe s hrano in tam je bilo sprejeto kar nekaj pomembnih odločitev. Zlasti bi tu želeli omeniti odbor FAO za varnost oskrbe s hrano in začetek partnerstva za prehrano in oskrbo s hrano. Kar zadeva Evropsko unijo, bi želeli spomniti na odločitve, ki so bile sprejete jeseni glede oskrbe s hrano in na razpravo glede potrebe po sodelovanju med različnimi politikami v Evropski uniji z namenom, da bi povečali varnost oskrbe s hrano v Evropski uniji. To je potekalo vse pod švedskim predsedstvom. Potem bi želeli omeniti, da ena izmed točk, ki smo jih obravnavali jeseni, je povezava med kmetijstvom in podnebjem. To je bila ena izmed mojih prednostnih nalog v času našega predsedstva. Kot sem povedal tukaj, septembra, smo julija imeli razpravo na podlagi delovnega dokumenta komisije, govoril sem o prilagajanju podnebnim spremembam za kmetijsko in politiko in politiko podeželja. In tukaj je prišlo na dan, kako je pomembna ta politika in kako pomembna bo v prihodnosti. Prepričan sem, da bomo veliko časa namenili tej povezavi, ko bomo govorili o skupni kmetijski politiki po letu 2013. Razpravljali smo o tej temi tudi septembra na neformalnem srečanju ministrov in veliko zadovoljstvo nam je bilo, da smo slišali, da številni kolegi v svetu so se strinjali glede pomena, ki ga je treba pripisati podnebju. Pomembno je, da si prizadevamo za zmanjšanje emisije CO2 -ja in da skušamo omeje, omejiti težave glede podnebnih sprememb. V veliko veselje mi je bilo ko sem kolegom um, prikazal, kaj počnemo na švedskem. Pri nas je veliko jezer, gozdov, ravno na območju, iz katerega prihajam sam in zahvaljujem se Paulu, da je sodeloval pri tej razpravi. Druge dejavnosti glede podnebnih sprememb sta bili dve konferenci, ki smo ju gostili jeseni. Takrat smo imeli srečanje o potrošnikih, kako potrošniki in proizvajalci lahko delujejo, da bi znižali vpliv na okolje. Potem pa Areas Shaping the Future, to je bil naslov druge konference. Kako se prilagoditi na nove podnebne spremembe? Naprimer, tako da se začne bolj uporabljati nove energije. Potem, kar zadeva samo kmetijstvo, je jeseni bila zelo pomembna naslednja tema. Po ekonomski krizi. Še neko vprašanje, na katero smo veliko razmišljali, je, bilo, je bil trg mleka tukaj smo morali biti še posebej pazljivi. In to je bila velika prednostna naloga našega predsedstva. Mleko, kot dobro veste, ne samo mleko, ampak tudi drugi kmetijski proizvodi, so doživeli porast v preteklih letih, sedaj pa veliko zmanjšanje, velik padec. In to je pripeljalo do tega, da smo morali ukrepati na politični ravni, da bi zamejili vplive tega paca cen, cen uh, um, kmetijskih proizvodov imeli smo dva sesta sestanka, torej konferenco in delovno kosilo ministrov, na katerem smo razpravljali o tej težavi. Razpravljali smo tudi o možnih ukrepih za to, da bi omejili tudi finančne posledice. Slišali smo predloge komisije in oktobra in novembra so bile sprejete, sprejeti sklepi na tem področju. O tem, s tem se bo ukvarjala delovna skupina tudi spomladi. Torej, vse to je potrebno za to, da bi povečali konkurenčnost. Prepričan sem, da zaključki te skupine na visoki ravni, ki bo začela delovati spomladi, bo pripeljalo do pomembnih, izko, eh, pomembnih odločitev glede skupne kmetijske politike po letu 2013. Kar pa zadeva samo razpravo o skupni kmetijski politiki in glede tega, kar smo sami naredili v času našega predsedstva, moram povedati, da smo imeli decembra usmerjevalni sestanek glede razvoja kmetijskega sektorja. Zato, da takrat smo določili glavne izzive na Eh, kmetijskem področju in si pogledali, kako se kar najbolje soočiti s, to, s temi problemi. Po razpravi o podnebnih spremembih um, ehm, na neformalnem srečanju septembra smo priznali, da je pred nami kar nekaj izzivov. Eh, torej proizvajanje um, obnovljivih energije, potem upravljanje, gospodarjenje z vodo ter um, bio, biotska raznolikost. Poleg podnebnih sprememb. Septembra sem vam na dolgo govoril o pomenu prilagoditve na nove pogoje, nove razmere to je bilo septembra. Decembra na sestanku sveta je komisija predstavila svojo oceno glede 39 predlogov držav članic, kar zadeva spremembe skupne kmetijske politike, skupaj z uh, poročilom glede drugih dejavnosti, ki trenutno potekajo, uh, dejavnosti v zvezi z za spremembami SKP. In veliko veselje mi je, da vidim, da številni predlogi držav članic bodo dejansko uveljavljene ti ukrepi morajo biti lahko, lahko razumljivi za vse. To se mi zdi samo po sebi umevno. Pomembno je, da to je pomembno zato, da imamo tudi politično legitimnost, da državljani priznavajo legitimnost teh političnih ukrepov. Zelo sem zadovoljen nad vašim, z vašim sodelovanjem v času našega predsedstva, zlasti vašega odbora na področju varstva eh, dobrobiti živali in poskusov na živalih. Tudi to je, bil, je bila tema, s katero sem se ukvarjal že na našem srečanju jeseni. In našli smo soglasje med svetom in parlamentom glede vsebinskih eh, vprašanj, ki zadevajo to vprašanje, torej poskusi na živalih. Sedaj bi želeli nadaljevati z razpravo glede prilagoditve sprememb um, Lizbonske pogodbe. Želel bi se zahvaliti vsem, ki so sodelovali, zlasti poročevalki, gospej Jegle. Nova direktiva pomeni pomemben korak naprej proti boljšemu varstvu eh, poskusnih živali in Um, korak naprej proti boljši konkurenčnosti raziskav v Evropski uniji. Potem naslednja točka. Za oktober smo predvideli uh, srečanje v oktober smo predvideli srečanje v Upsali. To srečanje zadeva revizijo projekta Welfare Quality. Decembra so ministri konstruktivno razpravljali o neki stvari, ki se mi zdi izjemno pomembna. In to je bodoča politika glede uh, zdravja in varstva živali v Evropski uniji potem pa gozdarstvo. Glede tega smo decembra dosegli soglasje o pravilih za upravljanje z gozdovi. Obenem smo tudi našli rešitev gled za nadzor varstva gozdov in pri tem nismo povzročili velikega administrativnega brebena. In upam, da bomo med potem predsedstvom lahko sprejeli odločitev. To se mi zdi izjemnega pomena za razvoj kmetijstva, pa tudi za uh, delovna mesta in za to, da bi imeli vzdržna energetsko proizvodnjo. S tem bi se tudi izognili tveganju da bi les zamenjali z manj vzdržnimi materijali. Na kratko je to opis tega, kar smo počeli v času našega predsedstva in sedaj pričakujem razpravo z vami glede vseh teh točk našega dela. Hvala. Hvala, Eskil. Hvala za to ravnotežje in za prispevek, ki ga je švedsko predsedstvo dalo glede te vroče teme podnebnih sprememb. Jutri bomo imeli pomemben dan za to temo. Sedaj pa bi želel odpreti razpravo. K besedi so se upisali gospa Jegel. Elizabet, izvoli, imaš besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, eh, gospod minister. Najlepša hvala, da ste ob zaključku svojega šestmesečnega dela zopet pred nami in da nam poročate o tem, kaj so bile vaše prednostne naloge v teh šestih mesecih. Oskrba z živili, varnost prehrane, podnebnje, razvoj podeželja. Tu so pomembne teme, ki bodo tako nas, kot verjetno tudi vas, eh, še dolgo zaposlovali kar pa zadeva posamezne teme, o katerih ste poročali, naprimer direktiva o poskusih na živalih. V teh šestih mesecih smo jo skupaj obravnavali tudi s svetom in tukaj se vam zahvaljujem za odlično sodelovanje. Kajti to je bilo poročilo, ki se je oziralo tudi že proti Lizbonski pogodbi in prihajajočemu soodločanju, ampak eh, tudi zaradi tega eh, eh, Torej, kljub temu, da smo se soočali z novostmi, smo uspeli dobro sodelovali in tudi kar zadeva strokovna vprašanja, smo v veliki meri uspeli najti nek dogovor in zato se vam najlepše zahvaljujem. Šlo je za državno temo, torej poskuse na živalih, vse eh, teme, ki so povezane z zaščito živali, so eh, vedno bolj težavne, kajti to so pomembne teme za nas kot družbo in tudi za nas kot poslance. Domnevam, da boste tudi kot eh, švedski ministr za kmetijstvo eh, še naprej pripravljeni upoštevati naše želje in naša stališča in da boste poskušali to vključiti tudi v vaše delo, ter eh, da nam boste tudi v prihodnje pripravljeni povedati, kakšna so vaša stališča in katero smer želite iti. Upam torej, da bomo nadaljevali s to odprtostjo in da bom, bomo tudi v prihodnje lahko naredili veliko dobrega za naše kmetovalce in za naše podeželje. Najlepša hvala torej za to preglednost, ki je vladala na področju. Eh, vprašanja poskusov na živalih v teh šestih mesecih. Najlepša hvala pa tudi vaši celotni ekipi. Hvala, Elizabet. Sedaj ima besedo gospod Martin Holšlin. Najlepša hvala. Tudi jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaše delo, gospod minister. In tudi moja predhodnica je že omenila to, kar je bilo ključno. Ključna je bila eh, odprtost in preglednost, kar zadeva to temo. Mislim, da ste bili v zelo težavnem položaju, kajti vse skupaj se je odvijalo v času, ko je vladala v kmetijstvu velika kriza, kar zadeva cene, sploh na področju mleka in eh, tudi tukaj ste bili pripravljeni na pogovore z vsemi stranmi in ste odprli vrata marsikomu, ki sicer morda ne bi bil povabljen na te pogovore in zato se vam najlepše zahvaljujem. Eh, v svojem predsedstvu ste se osredotočili na, tudi na podnebno temo podnebja in to je nedvomno tema, ki nas bo v prihodnje še v večjem meri zaposlovala. Uh, nažalost, ampak to seveda ni vaša krivda iz Kopenhavnske konference. Eh, ni mm, nastalo pravzaprav nič in eh, zato se moramo še posebej na področju kmetijstva intenzivno ukvarjati z vprašanjem podnebnih sprememb in zato v luči tega veselim jutrišnjih razprav in prihajajočega poročila na to temo. Eh, torej, lahko rečem, da Eh, bomo tudi v odboru še naprej spremljali vaše delo in tudi za nas zdaj prihaja nova doba z Lizbonsko pogodbo in upam, da bomo skupaj s svetom, kjer boste seveda tudi vi še naprej delovali, skupaj izkoristili to novo priložnost za to, da bomo eh, v družbi dosegli napredek, kar zadeva razprave o prihodnosti kmetijske politike in upam, da bomo skupaj um, v dialogu um, intenzivno sodelovali. Hvala. Hvala, Martin. Sedaj pa Luis. <coughs> Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Gospod minister, tudi sam v svojem imenu in v imenu svoje skupine želim čestitati vašemu predsedstvu ki je bilo mirno, imeli smo, ste dobre odnose z Evropskim parlamentom, skrbeli ste za bodoče teme, kot so recimo podnebje spremembe in recimo vrednote, kot je varstvo m, zaščita živali. Ravno tako ste se ukvarjali z oskrbo s hrano in z težko situacijo na področju mleka. Kot pa si lahko predstavljali po, po, tem, po tej bilanci se je, in potem, ko se je zaključilo švedsko predsedstvo nas sedaj skrbi bližnja prihodnost. To je bližnja prihodnost skupne kmetijske politike v Evropi. Pozorno sem prebral izjave, vaše izjave ob koncu leta po sestanku, eh, ki se je odvijal v Parizu šlo je za mm, sestanek med 22 državami članicami, ki so želeli močno kmetijsko politiko. Prebral sem vaše kritike glede uh, tega srečanja. Mi računamo na Švedsko, zato da bi zgradili bolj pravično kmetijsko politiko s pravimi finančnimi eh, sredstvi. In zato si želim, da bi nam kaj več povedali potem, ko ste pripravili bilanco vašega predsedstva, ki je seveda pozitivna. Eh, sedaj nas zanima, če lahko računamo na, na Švedsko v bližnji prihodnosti, torej za reformo skupne kmetijske politike za leto 2013. Hvala, Luis. Sedaj pa gospod Hauken. Gospa Hauken. Ja, tak, formal. Oh, eh. Hvala gospa, gospod predsedujoči in hvala tudi švedskemu predsedstvu. Imam majhno kritiko glede, eh, glede konference v Kopenhagnu. V času pogajanj o podne, podnebju šved, se nam švedi niso zdeli zelo navzoči na, na področju kmetijstva, ki je, ima po, zelo pomembno vlogo. Švedska je odigrala zgolj nacionalno vlogo, vrnila je samo svoje interese. Ni vključila Finske in Avstrije. Švedska kot predsedujoča država bi lahko imela bolj konstruktiven pristop. torej želimo si, da bi dosegli nek rezultat in da bi vse države, kjer se proizvaja les, lahko imeli nekaj od tega. To je eden izmed razlogov, zaradi katerih je Evropska unija težko strnila vrste, kajti Švedska si je dovolila, da je um, postopala samo v svojem imenu in zaradi tega bi želela vedeti, če se je o tem govorilo na švedskem. Ali ste se vprašali, če švedska morda ne bi lahko odigrala drugačne uloge, tako da ne bi branila samo svojih gospodarskih interesov, kratkoročnih? Ne smemo pozabiti, da je proizvodnja lesa in gozdove lahko upravljamo tudi dolgoroč, dolgoročno, da ne gre tukaj samo za business as usual. Menim, da Danska, da je naš pristop bolj zgodovinski. Švedska, Finska, Avstrija so si dovolile bolj nacionalno strategijo. Po mojem mnenju smo veliko govorili in malo naredili, vendar pa to ni nobena posebnost našega odbora. Žal mi je, da švedske ideje, ki so tako napredne, tukaj niso bile v, pr v prvem v spredju. Sedaj ima besedo gospod McGuinness. Uh, Hvala, gospod predsedujoča. Kot sem, gospod predsedujoči, kot sem bi se želela zahvaliti švedskemu predsedstvu. In samo nekaj, o čemer smo se pogovarjali približno pred eh, eno uro in govorimo o eh, kupni moči. In vem, da je to delo na ravni komisije, ampak če zahtevamo od proizvajalcev, da so bolj usmerjeni proti tržno usmerjeni, potem mora tudi trg delati za nje. In sedaj nam izvozni govorijo, da. Izvoz govori, da, torej, da temu ni tako, da ne delajo za proizvajalce. In zaradi tega me zanima, eh, kakšno je eh, vaše mnenje o tem, o kupni moči na eh, trgu. Grazie, Megine, George Lyon. To je zelo občutljiva tema. George ima besedo. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi želel čestitati gospodu Erlandsonu za, za način, kako, je, kako se je švedska vlada soočila s predsedovanjem. Uh, ukvarjali ste se z resnimi temami, kot je bila konferenca v Kopenhagnu, potem referendum na Irskem, finančna kriza in tako dalje. Še točka, ki bi jo o kateri bi želel, da bi se razmislilo in da nam poveste, kakšno je vaše mnenje. Kriza, s katero smo se soočili v našem odboru, je, je bila, je zadevala proizvajalce po celi Evropi. Zanima me, če ste razmišljali o tem, da dejavnosti, ki jih um, je poduzela komisija in uh, orodja, ki so jih uporabljali. Torej, če smo se kaj naučili od te krize z mlekom za, uh, za uh, torej bodočno, za obdobje po letu 2013. Ali mislite, da smo dovolj hitro se odzvali, da imamo pravo orodje za reš hitro reševanje krize in če verjamete, da smo mi uh, torej, kaj prispevali k rešitvi ali se je trg rešil kar sam? Hvala. Grazie, George. Hvala, George. Če ni nikogar več, ki bi želel besedo, ne vidim nikogar. Potem, Eskil, ti predajam besedo, da odgovoriš na vprašanja, ki so ti bila zastavljena. Izvoli. Tak, Paulo, uh... Najlepša hvala, Paulo. Najlepša hvala tudi poslancem in poslankam za njihove prispevke. Kar najbolj se bom potrudil in poskušal bom pokomentirati vaše komentarje in odgovoriti na vaše vprašanja. Najprej, kar zadeva Lizbonsko pogodbo, naj povem naslednje. Že v času pred predsedovanjem je bilo švedsko stališče tako, da bomo naredili v okviru predsedstva vse, kar bo v naši moči, zato da bi dosegli ratifikacijo in sprejetje Lizbonske pogodbe. Naš premijer je namenil veliko časa in veliko energije prizadevanjem za to, da bi bila Lizbonska pogodba sprejeta. In Švedska je pripričana, da je za Evropo dobro, da je bila ta pogodba ratificirana. to je pomenilo, da smo tudi v ostalih konstelacijah v svetu uh, si prizadevali že pred sprejetjem Lizbonske pogodbe obravnavati vprašanja na uh, nek način. Uh, torej, tudi tista področja, kjer ni bilo prej soodločanja, torej tudi tam smo poskušali duh soodločanja vnesti v obravnavo že pred sprejetjem pogodbe. Kar pa zadeva dobrobit živali, kot švedski minister za kmetijstvo, me seveda zelo zanima krepitev pravic živali na vseh področjih v Evropi. Mislim, da je zelo pomembno, da lahko živali po vsej Evropi uživajo v dostojnem življenju. In temu bomo tudi v prihodnje namenjali veliko energije in pozornosti in zelo sem vesel rezultata, ki smo ga dosegli, kar zadeva poskuse na živalih. Ravno tako želim povedati, da eh, smo si kot eh, vse splošna prednostna naloga prizadevali tudi, da bi obravnavali vprašanje podnebja že pred Krbenhavnskim vrhom. Eh, kmetijstvo je z tega vidika zelo pomembno in lahko bistveno prispeva k eh, reševanjem problema, enako pa velja tudi za gozdarstvo. Na švedskem si že zelo dolgo uh, prizadevamo za trajnostno gozdarstvo. To pomeni, da smo uh, vzpostavili in pravzaprav dosegli uh, blaginjo na, v enem od najrevnejših delov Evrope. na švedskem iz gozdov izhaja 67 odstotkov vse energije, ki jo porabimo in eh, na švedskem je družba zelo industrializirana, kot veste. Ravno tako gre tukaj za najsevernejši del Evrope, kjer imamo veliko hladnega in eh, mokrega vremena. In eh, to pomeni, da imamo danes na švedskem več gozdov, kot smo jih imeli kadarkoli v preteklosti. in želel bi si, da bi od tega imeli koristi tudi drugi deli Evrope in drugi deli sveta. Na ta način smo uspeli zagotoviti tudi delovna mesta na redko poseljenih območjih. Spodbudili smo biotsko raznovrstnost in eh, ravno tako to koristi podnebju, zato upam, da bom kar zdaj v to delo dobil tudi vašo podporo. Uspelo nam je tudi doseči stališče sveta, ki e, opozarja na uh, ustrezno mero previdnosti, kar zadeva lesne proizvode in tega sem zelo vesel. Upam pa, da bo tudi špansko predsedstvo uspelo se dogovoriti s parlamentom za to, da bodo ta pravila sprejeta in da bomo na ta način v Evropi dosegli trajnostno gozdarstvo, ki nam bo dajalo delovna mesta, ki bo zagotavljalo biotsko raznovrstnost in ki bo preprečevalo nezakonito sečno, ki jo je več kot dovolj v preostalih delih sveta in upam, da nam boste tukaj pomagali v prihodnje. Potem pa za konec. še nekaj besed, kar zadeva nihanje cen na trgu kmetijskih proizvodov. Vsekakor me veseli, da komisija pravi, da bo preučila konkurenčnost na področju proizvodnje hrane. Pozdravljam tudi to, da komisija poziva države članice naj preverijo kakšna je dejansko konkurenca v posameznih državah. Kajti eden od glavnih razlogov, zakaj prihaja do to vrstnih nihan v cenah številnih kmetijskih proizvodov, je po mojem mnenju, da konkurenca na trgu ni dobra. sploh, uh, kar zadeva uh, cene, ki jih dobijo kmetovalci in cene, ki jih plačujejo predelovalci. Včasih so kmetje zelo majhni in se težko zoprstavijo velikim uh, eh, konstelacijam, uh, ki predelujejo njegove izdelke. Na švedskem to preučujemo. Komisija pa se posveča evropskemu trgu in zelo me veseli, da eh, smo našli nek način, kako bomo poskušali to situacijo popraviti, kajti mislim, da je to res nujno. Sicer nam grozi, da eh, kmetje ne bodo mogli preživeti, potrošniki bodo plačevali vse više cene nihče pa ne bo imel nobene koristi od tega denarja. To je vse, Paolo. Hvala, Eskil, za odlično delo švedskega predsedstva in hvala tudi vsem govorcem. Sedaj pa minuta prekinitve, zato da se poslovimo od ministra Eskilom poglejte, če imate vsi kartico za glasovanje, kajti takoj, ko se bomo poslovili od ministra Eskil, bomo pričeli z glasovanjem. Torej, minuta odmora. For sure. Uh, in Spain, yeah.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

Siamo d'accordo, iniziamo perché abbiamo una. Počasi bomo začeli, kajti pred nami je dolg glasovalni seznam. Imamo pred seboj več kot 200 predlogov sprememb glede predloga uh, gospoda Tarabella. Poročevalci v senci so se dogovorili za kompromisne predloge sprememb, kar bo naredilo naše glasovanje bolj enostavno pozdravljam predstavnike komisije, gospo Goji iz DG Sanko, potem gospo Nikalo Popolo, tudi iz DG Sanko. Preden začnemo, bi besedo želel predati gospodu Tarabelli in ga prosim, da pove nekaj uvodnih besed. Hvala, Mark, eh, za tvoje delo najprej. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ne bi se spuščal v podrobnosti, zato ker se bomo o tem pogovarjali oziroma smo se pogovarjali v skupini. Kompromis je po moje dober, nekateri eh, predlogi sprememb eh, sicer eh, niso čisto dogovorjeni, ampak tu bo eh, demokracija odigrala svoje mnejo. Zahvaljujem se poročevalcem v senci, tudi komisiji in eh, zahvaljujem se vsem drugim, ki so sodelovali, kaj kajti to je tema, ki veliko ljudi zanima. Gospod Luning, eh, gospod Luning, eh, gospod Rajnes, gospodo Auslingu in Nikosono ter asistentom se zahvaljujem. Pozdravljam tudi vlogo eh, sekretarjata za kmetijstvo, zlasti Olivera Ramesa, ki je bil tudi zelo prisoten in seveda Jean-Marie Corto in Marie Ramo, to sta moji sodelovki, tista do zadnjega trenutka delali in mislim, da bomo prišli do uravnotežene rešitve. Seveda ne bodo vsi zadovoljni, to je nemogoče, ampak mislim, da gremo v pravi smeri, kar zadela obveščanje eh, potrošnikov in tako naprej. Sedaj pa glasujmo, ker bo prav gotovo ta postopek eh, dolg. Še enkrat najlepša hvala za sodelovanje. Bene, grazie, grazie, hvala, gospod Tarabela. Gospa Luling. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tudi sama bi se želela zahvaliti gospodu Tarabeli, ki je bil resnično pripravljen sodelovati, tako je bilo eh, relativno lahko priti do kompromisov. Na podlagi teh kompromisov bomo eh, lahko dobili razumno mnenje in rezultat tega bo pa eh, dobra uporabna zakonodaja, s katero bomo lahko živeli. Naj rečem samo to, Eh, predlog spremembe 110 je prvi, o katerem bomo glasovali v, v dobro. Pardon, umikam eh, eh, svoj predlog spremembe 110 zaradi dobrega predloga številka 2. Hvala, gospa Luling. Torej začeli bomo s predlogom spremembe 111. Preden pa začnemo z glasovanjem, moramo preveriti glasovalne kartice. Zato vse prosim, da glasujete, torej da vidimo, če deluje sistem. Glasujte da, proti, kakorkoli, samo glasujte, prosim. Avete votato tutti? Ste vsi oddali svoj glas? V redu torej zaključujem glasovanje. V redu. Postopek je bil uspešno izveden in torej lahko začnemo. Začenjamo s predlogom spremembe 111. Odpiram glasovanje. ste vsi oddali svoj glas. Zaključujem glasovanje. Predlog spremembe je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 112. Začenjem glasovanje. Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. Predlog spremembe 16. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 17. Začete glasovanje. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 113 začetek glasovanja. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 114. Ne, ta je bil umaknjen. Oprostite, Torej glasujemo o predlogu spremembe 114. Uh, eh, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 115. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 116. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 116 je zavrnjen. Predlog spremembe 18 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 18 je sprejet. Predlog spremembe 19. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 19 je sprejet predlog spremembe 20. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 117. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 117 je zavrnjen. Predlog spremembe 21. Začetek glasovanja. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog spremembe 21 je zavrnjen. Predlog spremembe 118. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 118 je zavrnjen. Predlog spremembe 119. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 119 je sprejet. Predlog spremembe 22. Začete glasovanja. konec glasovanja. Predlog spremembe 22 je sprejet. Predlog spremembe 23. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 23 je sprejet. Predlog spremembe 120. Začetek glasovanja. konec glasovanja. Predlog spremembe 120 je sprejet. Predlog spremembe 121. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 121 je zavrnjen. Predlog spremembe 122. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 122 je zavrnjen. Predlog spremembe 123. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 123 je zavrnjen. Sedaj pa eh, predlog spremembe 124. Glasujmo. Konec glasovanja predlog spremembe 124 je zavrnjen. Sedaj pa eh, predlog spremembe 125. Glasujmo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 125 je zavrnjen. Predlog spremembe 24. Glasujmo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 24 je sprijet. Predlog spremembe 126. Glasujmo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 126 je zavrnjen. Predlog spremembe 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 25 je sprejet. Predlog spremembe 127. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 127 je zavrnjen. Predlog spremembe 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 26 je zavrnjen. Predlog spremembe 128. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 128 je sprejet. Predlog spremembe 129. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 129 je sprejet. Sedaj pa glasujemo za kompromisni predlog k predlogu spremembe 1. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Torej, kompromisni predlog je sprejet. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 29. Poročevalca eh, glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog spremembe 29 je sprejet predlog spremembe 137. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 137 je sprejet. Predlog spremembe 138. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 138 je sprejet predlog spremembe 139. Glasujemo. Konec glasovanja. 139. amandma je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 30 je sprejet. Predlog spremembe 140. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 141. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 143. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 143 je sprejet. Predlog spremembe 142. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 142 je sprejet. Predlog spremembe 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 31 je sprejet. Sedaj imamo drugi kompromisni predlog spremembe. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Kompromisni predlog 2 je sprejet. Sedaj prehajamo na kompromisni predlog 3. Glasujemo. Kompromisni predlog 3. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 3 je sprejet. Sedaj prehajamo na uh, predlog spremembe 33. Glasujemo. konec glasovanja. Predlog spremembe 33 je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 34 je zavrnjen. Predlog spremembe 154. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 154 je sprejet. Sedaj prehajamo na 157. Glasovanje glede predloga spremembe 157 je odprto. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog spremembe 157 je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 162. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 162 je zavrnjen. Predlog spremembe 163. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 163 je sprejet. Predlog spremembe 164. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 164 je sprejet. Predlog spremembe 36. Konec glasovanja. Predlog spremembe 36 je zavrnjen. Predlog spremembe 165. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 165 je sprejet. Predlog spremembe 166. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 166 je sprejet. Predlog spremembe 167. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 167 je sprejet. Predlog spremembe 168. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 169. Glasujemo. Konec glasovanja. 169 je sprijet. Predlog spremembe 170. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 170 je zavrnjen. Ne, se popravlja predsedujoči. 170 lulink je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 171. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 171 je sprejet. Predlog spremembe 37. Ne. 172 Nikulesku. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 172 je sprejet. Sedaj pa predlog kompromisa k predlogu spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromisni predlog 4 je sprejet. Sedaj pa k predlogu spremembe 180 glasujemo. Konec. Predlog spremembe 180 je zavrnjen. Predlog spremembe 181 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 182. Glasujemo. Konec glasovanja. Trenutek, kaj ti imamo en glas preveč. Ponoviti moramo glasovanje glede predloga sprememba 182. Imamo en glas preveč se strani ljudske stranke. Prosim, bodite pazljivi, pozorni pri glasovanju. Torej, znova glasujemo o predlogu spremembe 182. Glasuje lahko samo tisti, ki imajo pravico. 182. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 182 je zavrnjen predlog spremembe 184. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 183. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Čestitam gospodu Lefol. Predlog spremembe 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 39 je sprejet. Predlog spremembe 185. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 185 je zavrnjen. Predlog spremembe 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 40 je sprejet. Predlog spremembe 186. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 187. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 187 je zavrnjen predlog spremembe 191. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 191 je sprejet. Predlog spremembe 193. Bom tam. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 193 je sprejet. Sedaj pa predlog, kompromisni predlog 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromisni predlog 5 je sprijet. Sedaj pa k predlogu spremembe 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 43 je zavrnjen. Predlog spremembe 202. Glasujemo. Konec glasovanja. 202 je sprejet. Predlog spremembe 203. Glasujemo. Konec glasovanja. 203 je sprejet. Predlog spremembe 44 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 44 je sprejet. Predlog spremembe 204 sedaj glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 204 je zavrnjen. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 210. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 210 je sprijet. Predlog spremembe 211. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 211 je sprijet. Predlog spremembe 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 45 je zavrnjen. Predlog spremembe 212. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 212 je zavrnjen. Predlog spremembe 214. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 214 je zavrnjen predlog spremembe 216. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 215. Glasujemo. Konec glasovanja. 215 je zavrnjen. Predlog spremembe 46. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 je sprejet. Predlog spremembe 213. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 213 je zavrnjen. Predlog spremembe 219. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 219 je sprejet. Ne, pomota. Prehajamo na 220. Reimers. Glasujemo o 220. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 221. Glasujemo. Konec glasovanja. 221. Zavrnjen predlog spremembe 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 48 je zavrnjen. Predlog spremembe 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 49 je sprejet. Predlog spremembe 50. Ne, oprostite, ta je brezpredmeten. Predlog spremembe 222 Nikulesku. Glasujemo. Konec glasovanja. 222 je zavrnjen. Predlog spremembe 223. Glasujemo. Konec glasovanja. 223 je sprejet. Sedaj pa predlog kompromisa k predlogu spremembe 6. Glasujemo do kompromisnemu predlogu 6. Glasujemo, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. Sprejet. Kompromisni predlog 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. predlog spremembe 227. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 229. 229. McGuinness. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 229 je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 230. Glasujemo. Konec glasovanja. 230 je sprijet. Predlog spremembe 51. Glasujemo. Konec glasovanja. 51 je zavarnjen. Predlog spremembe 52. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Predlog spremembe 52 je zavrnjen. Predlog spremembe 232. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 232 je sprejet. Predlog spremembe 233. Glasujemo.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 konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 235 Köstinger. Glasujemo. Konec glasovanja. 235 je zavrnjen. Predlog spremembe 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 236. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe je 237. Glasujemo. Konec glasovanja. 237 je zavrnjen. Predlog spremembe 238. Ne, ta je enak. Predlog spremembe 240. Ranc Garcia in drugi 240. Glasujemo. Konec glasovanja. 240 je sprejet. Prehajamo na 243, glasujemo. Konec glasovanja. 243 je sprejet. 244, oprostite, se popravlja. 243. predlog spremembe 56. Glasujemo. Konec glasovanja o 56. predlogu sprememb. Sprijet. Predlog spremembe 246. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 246 je zavrnjen. Predlog spremembe 247 glasujemo. Konec glasovanja. 247 je sprejet. 248 glasujemo. 248. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 57 je bil umaknjen. predlog, pre, eh, glasujemo o 249. Tudi umaknjen. Mark Tarabella prosi za besedo razlaga. Res je, da sem na začetku nekoliko pomišljal v zvezi s tem pozitivnim simbolom, o katerem bi lahko razmislil. Zdelo se mi je sicer, da je privlačen, ampak sem se bal, da bi potem se pojavilo nekaj, kar je podobno semaforskemu sistemu. Temu pa nasprotujem. Ta pozitivni eh, signal oziroma znak bi bil lahko samo eh, v obliki nekaj, kar eh, govori o število eh, kalorij. Ampak da se izognem tej nevarnosti eh, semaforskega sistema, bi želel, da ne odpiramo teh eh, vrat in zato umikam ta predlog spremembe. Hvala, gospod Tarabela. Torej, sedaj glasujemo o predlogu spremembe 249. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 249 je sprejet. Sedaj pa prehajamo na predlog spremembe 261. Glasujemo. 261. Glasujemo. 261. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. gospod predsednik malo sem uh, zmeden glede zadnjega ob prvem glasovanju sem glasoval eno in potem zopet na nasprotno in potem sem se vrnil spet na prvo verzijo in uh, zato se bojim da bo moj glas na robe zabeležen bi lahko to ponovili uh, dvesto enainšestdeset in enainšestdeset abbiamo votato il duecentosessantuno Glasovali smo o predlogu spremembe 261. Ker smo sprejeli prejšnji predlog spremembe, avtomatično preidemo na 261. Torej, sprejeli smo predlog spremembe 261 in sedaj bomo nadaljevali s predlogom spremembe 264. Da. Prej. Se opravičujem. Spremenil sem glasovanje oziroma svoj glas, ker ste rekli, da glasujemo o 61 in potem ste rekli, ne glasujemo o 261 in jaz sem glasoval drugače. Lahko torej ponovimo glasovanje o 261. Possiamo ricordare. Wouldn't change. Wouldn't change. Eh? No, non cambia comunque. Nič se ne bi spremenilo. Če pa želite. Eh, eh, če pogledate rezultat glasovanja o 261, ki ga imate še vedno pred seboj, lahko vidite, da se rezultat ne bi spremenil. Torej, ne moremo še enkrat glasovati tu gre za pravilnik. Moram nadaljevati in nadaljujemo z predlogom spremembe 264. Glasovali smo že o 261 in ne moremo ponoviti glasovanja. Torej, sedaj glasujemo o 264 Reimers in odpiram glasovanje apro la procedura di voto sul duecentosessantaquattro glasujemo o dvestoštiriinšestdeset reimers konec glasovanja zavrnjen predlog spremembe dvestoštiriinšestdeset predlog spremembe dvestopetinšestdeset glasujemo Chiudo la procedura di voto. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe 266. Glasujemo. Sul 266. Di... Konec glasovanja. Predlog spremembe 266 je zavarnjen. Sedaj pa predlog spremembe 267. 267. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 269 Lion. Glasujemo o 269. Konec glasovanja. predlog spremembe 64. Glasujemo o predlogu spremembe 64. Chiudo la procedura di voto. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 65. Glasujemo. Konec glasovanja. 65 je sprejet. Predlog spremembe 66. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 67. Glasujemo. Konec glasovanja. 67 je sprejet. Predlog spremembe 68. Glasujemo. Konec glasovanja. 68 je sprit. Predlog spremembe 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 69 je sprit. Predlog spremembe 270. Glasujemo. Konec glasovanja. 270 je sprejet. Glasujemo o predlogu spremembe 70. Konec glasovanja. Predlog spremembe 70 je sprejet. Predlog spremembe 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprejme 71 je sprejet, 72 sedaj. Glasujemo o 72. Konec glasovanja. Predlog sprejme 72 je sprejet. Predlog sprejme 272. Glasujemo. Konec glasovanja predlog spremembe 272 je sprejet. Predlog spremembe 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 73 je sprejet. Predlog spremembe 74. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 75. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 75 je sprejet. Predlog spremembe 273. Glasujemo. Konec glasovanja. 273 je zavrnjen. Predlog spremembe 274. Glasujemo. Konec glasovanja. 274 je zavrnjen. Predlog spremembe 275. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 275 je sprejet. Predlog spremembe 276. Glasujemo. Konec glasovanja. 276 je zavrnjen predlog spremembe 76. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 76 je sprejet. Predlog spremembe 277. Glasujemo. Konec glasovanja. 277 je sprejet. Predlog spremembe 278. Glasujemo.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 Konec glasovanja. 284 je sprejet. Predlog spremembe 285. Glasujemo. Konec glasovanja. 285 je zavrnjen. Mi raccomando che votino solo le persone. Glasujejo lahko samo tisti, ki imajo pravico do glasovanja. Predlog spremembe 286. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 286 je sprejet. Predlog spremembe 288. Glasujemo. Konec glasovanja. 288 je sprejet. Sedaj imamo predlog ustne, ustnega predloga sprememb. Se vsi strinjate? Besedo predajam gospodu Gladfelderju. Moj ustni predlog spremembe je naslednji. Eh, the terms contain honey or made me funny, torej uporaba besede. Uh, med v poimenovanju proizvodnja oziroma vsak eh, grafični ali negrafični element, ki eh, nakazuje, da proizvod sebuje med, eh, lahko sebuje samo 50 odstotkov vsebnosti eh, sladkorja, ki izhaja iz medu. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe gospoda Gladfelder. Ja, eh, glasujemo. konec glasovanja glede ustnega predloga spremembe sprejet. Predlog spremembe 287 je gl. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 77. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe 78. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 79. Glasujemo. Konec glasovanja. 79 je sprejet. Predlog spremembe 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 80 je sprejet. Predlog spremembe 81 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 81 je sprejet. Predlog spremembe 289 delonž. Glasujemo. Konec glasovanja. 289 je sprejet. Predlog spremembe 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 82 je sprejet. Predlog spremembe 290. Glasujemo. Konec glasovanja 290 je sprejet. Predlog spremembe 291. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj 292. Glasujemo. Konec glasovanja. 292 je sprejet. Dvesto triindevetdeset. Glasujemo. Konec glasovanja. Dvesto triindevetdeset sprejet. Na koncu pa še predlog spremembe triinosemdeset. Glasujemo. Konec glasovanja za triinosemdeset. Triinosemdeset je sprejet. Ci siamo quasi, eh? Abbiamo quasi finito. Smo že pri koncu. Sedaj pa uvodne izjave. Predlog spremembe 85 uvodnih izjav. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 87. Lavija. Glasujemo. Konec glasovanja. 87 je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 88. Tukaj imamo glasovanje po delih. Predlog spremembe 88, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 88, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 89. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 90. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 91. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Še zadnja stran. Predlog spremembe sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 92. Ne, oprostite, se popravlja predlog spremembe 8. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 94. Glasujemo. Konec glasovanja. En glas preveč, znova iz ljudske stranke. Mm vendar se nič ne spremeni. Spremenjen. Prosim, da glasujejo samo tisti, ki imajo pravico do glasovanja. Ne more nas biti 42. Prehajamo na predlog spremembe 96. Glasujemo o predlogu spremembe 96. Konec glasovanja.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 konec glasovanja. V redu, sprejet. Sedaj pa predlog spremembe številka 10. Glasujemo. Konec glasovanja? Ne. Znova imamo en glas preveč. <laughs>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 Ponoviti moramo glasovanje o predlogu spremembe 10. Glasujemo. Chiudiamo il voto. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 102. Delonž. Glasujemo o predlogu spremembe 102. Konec glasovanja. Spet. Gospod Des, prosi za besedo. Ja, Gospod predsednik, nekaj ne drži, kajti dveh polnopravnih članov ni in kot od nadomestih članov glasuje samo Astrid Luling. Zato ne vem, odkot prihajajo ti glasovi.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 Ok, ripetiamo il voto sull'emendamento. Ponavljamo glasovanje o predlogu spremembe 102 Delonge. Glasujemo o predlogu spremembe 102. Posso chiedere, chiedo scusa, se alziamo la mano... Prostite, prosim, vse da dvignemo roke, torej roke, vse tiste člane ljudske stranke, ki imajo pravico do glasu, glasovanja. In to bi jih moralo biti največ 17. Zwei hinten, ne? Zwei hinten, ja, ja. Ja. Two votes in the back.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 Torej, znova glasujemo o predlogu spremembe 102. Konec glasovanja. Aha. Mhm. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe 12. Predlog spremembe 20. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 108. Nikolson. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 13 začeti, torej glasujemo o predlogu spremembe 13. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe 109, Lavija. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa končno glasovanje. Končno glasovanje. Glasujemo.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 valutazione del bilancio del programma d'azione comunitario. Vrednotenje in ocena akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006 do 2010. Lepo vas prosim, da se posedete, ker nas čaka še nekaj dela. Torej, dobrobit živali pomembna tema in takoj dajem besedo gospe Polsen. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi in kolegice. Vsi vemo, da je ustrezna skrb za živali, sestavni del same blagovne znamke evropske ekokulture. V letu 2006 je gospa Jegle sestavila odlično poročilo, ki je predstavljalo podlago za delo, ki sta ga v zadnjih letih opravila parlament in komisija. nažalost, vsa priporočila, ki jih je oblikovala gospa Jegle, niso bila uresničena. Nekaj stvari se je uresničilo, govorili smo danes že o poskusih na živalih. Ravno tako pa je dobrobit živali v določeni meri tudi del pogajanj v STO. Vendar pa je še vedno potrebno marsikaj postoriti celo na podlagi akcijskega načrta iz leta 2006 še nismo uresničili vseh ciljev. Parlament je v svoji resoluciji zahteval naj uporabljamo najboljše metode in najnovejšo znanost. Ravno tako pa si je parlament prizadeval za nadaljni petletni, eh, ko bo prejšnji eh, prenehal veljati in to se bo zgodilo ravno letos. Eh, zdaj pa prihajamo do tistega, kar je najpomembnejše in to je danes pred nami, namreč nov akcijski načrt. Veliko govora je o kmetijstvu, eh, varnosti živil in tako dalje. O teh temah razpravljamo pravzaprav že 40 let. In Nekako sem sita tega, da vsaj vsako peto leto dobimo pred oči grozovite slike o zlorabah živali. E, te slike niso prijetne, ampak vendarle e, potrošnikom prikazujejo sliko našega kmetijstva, ki nas e, ne more veseliti in ne more biti v ponos. Potrebno je torej razmišljati tudi o etiki in morali in o pravici živali do dostojnega življenja. Vendar pa se tukaj pojavljajo tudi praktični problemi. Kako se tega lotiti? Ravno tako pa ne smemo pozabiti na to, kako deluje naše gospodarstvo. Ali je mogoče vzpostaviti deloj, dobro delujoč sistem? za dobrobit živali, ki ga bodo kmetovalci po Evropi lahko uresničevali. Lahko vam naštejem eh, številne primere, eh, ki kažejo, da stvari danes ne delujejo. Ko je Švedska prepovedala eh, neurejene kletke brez gnezd za kokoši in nesnice, so proizvajalci te kletke preprosto prestavili v sosednjo Finsko. Eh, danes sicer malo ljudi kupuje jajca, ki eh, ne izhajajo iz stalne reje, ampak eh, industrija jih še vedno v veliki meri kupuje, ker so pač cenejša. In ključno je, da tukaj dosežemo neko skupno raven, ki bo pokrivala vse kmetovalce v vseh regijah in vseh državah. Vzpostaviti moramo standarde, ki jih bodo uresničevali vsi tisti, ki pa teh eh, zahtev ne bodo uresničevali in ne bodo mogli prodajati svojih živalskih proizvodov. To pomeni, da imamo tudi pravico prepovedati uvoze eh, iz držav, ki ne uresničujejo enakih zahtev. Eh, In eh, tudi to je zelo pomembno, namreč, da imamo enaka pravila, enake pogoje za konkurenco za vse proizvajalce. Govorimo torej o skupni zakonodaji in eh, Naj vam dam za primer zakonodajo o varnosti prehrane, ki tukaj sem sodelovala pri oblikovanju pred približno desetimi leti in ta sistem danes zelo dobro deluje. Težave so samo, ko gre za popolno spoštovanje zakonodaje. E, potem pa pride naslednja odločilna točka. Imeti moramo sistem, ki vključuje tudi eh, nadzor in kazni. Žal mi je, da moram to tako reči, ampak če naj zakonodaja deluje, mora vsebovati tudi sistem nadzora in eh, kazni, sankcij. Eh, potem lahko ponovno govorimo o povezavah med zdravimi živalmi in javnim zdravjem, naprimer eh, saj nekatere od najnevarnejših bolezni v Evropi postajajo odporne na eh, skoraj vse antibiotike, kar je zelo resen problem. Dobrobit živali mora torej pomeniti tudi, da bomo zmanjšali povpraševanje oziroma potrebe po predpisovanju antibiotikov. Upam, da ste vsi prebrali moj predlog. In uh, upam, da ste prebrali prva dva načelna dela in potem tudi tretji del, ki govori o uh, odpornosti na antibiotike in tako dalje in ki omenja vse druge podrobnosti, o katerih lahko razpravljamo kasneje. Uh, Kaj ti najpomembneje je, da sprememo načelo, da morajo za vse veljati enake zahteve, da morajo vsi imeti enake pravice, da mora vsak imeti možnost konkurirati pod enakimi gospodarskimi pogoji. naše živali v Evropi, naj se uporabljajo za prehrano ali pa so domači ljubljenčki, imajo pravico do dostojnega življenja in mislim, da ni nikogar, ki se s tem ne bi strinjal. Tisto, o čemer je potrebno razpravljati, pa je, kaj bomo storili v praksi, zato da bomo vzpostavili praktičen in razumen sistem pravil. Hvala. Najlepša hvala, gospa Polsen. Preden začnemo razpravo, pa prosim predstavnika komisije Andreja Galinelija, če želi besedo, da. Torej besedo ima predstavnik komisije, gospod Galinelji. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsednik. Na kratko se oglašam v imenu komisije, da bi se zahvalil gospe Polsen in temu odboru za delo, ki ga opravljata. Um, dosje varstvo živali je prednostna naloga Evropske komisije. komisije in sedaj smo v pomembnem trenutku, kar zadeva razvoj v Eh, pri ocenjevanju rezultatov v skladu z akcijskim načr načrtom 2007-2010. Želel, želel sem vas obvestiti, da je komisija začela z procesom ocenjevanja politik za varstvo živali v zadnjih 20 letih in ta proces ocenjevanja, ki vključuje različne zainteresirane stranke, različne deležnike v Evropi, bo potekal v letu 2010 in naj bi se zaključil decembra leta 2010. Rezultati tega ocenjevanja skupaj z poročilom Polsen bodo pomemben element za bodoče politike na tem področju na evropski ravni. Hvala rappresentante della Hvala predstavniku Evropske komisije. Sedaj bomo pričeli z razpravo in začeli bomo z podpredsednikom Vačovovskim. Izvolite. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Chciałem podziękować. Najlepša hvala gospod predsednik. Zahvaljujem se gospe Polsen in čestitam za odlično delo na tem področju, pa tudi za pristop, ki ga je zauzela Eh, kar zadeva to prvo različico njenega poročila. Eh, njeno delo seveda temelji na delu, ki je že bilo upravljeno v prejšnjem mandatu in mislim, da če pogledamo, kaj smo že storili, lahko rečemo, da smo dosegli določen napredek, kar zadeva dobrobit živali. Vendar pa nismo še na cilju in marsikaj bo potrebno še postoriti. Kot eh, je povedala tudi gospa Polsen, je obžalovanja vredno, da so številne dobre ideje optičale na papirju. In jasno je, da so razmere take, da eh, bodo potrebne eh, precejšnje izboljšave. Tukaj gre za izziv za našo človečnost, ne gre samo za to, kakšne bodo naše koristi kar zdajva boljše počutje, boljše zdravje živali. Kot ljudje, kot človeška bitja ne smemo eh, delati zla, ne smemo biti zlobni in na to eh, moramo misliti tako, ko eh, govorimo o odnosih med ljudmi, kot tudi, ko govorimo o odnosih med ljudmi in živalmi. Potem, ko sem eh, slišal, kaj je povedala gospa Polsen v vodu, eh, želim povedati, da je ključno, da zagotavljamo visoke standarde za dobrobit živali v Evropski skupnosti. Ravno tako pa se moramo posvetiti tudi vprašanju uvoza in izvoza. Zdaj, ko poskušamo ugotoviti, kaj je že bilo doseženo, moramo preučuti tudi, Eh, kaj pravzaprav počnejo proizvajalci tako znotraj Evropske skupnosti kot izven nje. Kdorkoli proizvaja živalske proizvode eh, v Evropski skupnosti, naj gre za tukajšnjo porabo ali za izvoz, eh, torej vsi morajo upoštevati enake standarde. In to je nekaj, kar presega zgolj eh, komercialne izračune in kalkulacije. Mislim, da če nam bo to uspelo doseči, bomo lahko res učinkoviti in bomo dosegli eh, spoštovanje naših temeljnih načel. Mislim, da bo gospa Posen kot poročevalka upoštevala še nekaj. Kar nekaj sestankov eh, se je zgodilo, obstaja horizontalna skupina za zaščito živali. Eh, in eh, imamo določena pravila, vendar pa obstajajo tudi pomankljivosti, kar zadeva uresničevanje. Imamo pravila, zakonodajo, vendar pa se ta vedno ne spoštujejo in države članice so pravzaprav tiste, ki morajo poskrbeti za ustrezen eh, nadzor in eh, pregled na eh, ravni izvajanja. Eh, Velika večina držav članic eh, tukaj še beleži pomankljivosti in marsikaj je odvisno od kakovosti inšpekcij, ki so specializirane za to področje. To je seveda delo inšpekcijskih organov držav članic nima pa smisla, da to sploh izvajamo, če temu ne bo sledilo boljše uresničevanje pravil, boljše izvajanje in če ne bomo istočasno skrbeli tudi za vedno boljšo zakonodajo. Torej, kot rečeno, glavne vrzeli trenutno obstajajo na ravni izvajanja v državah članicah. Sicer pa mislim, da je poročilo gospe Polson dobra, priložnost, da povemo, kakšne so razmere in da upozorimo na pomankljivosti v izvajanju. Hvala. Hvala. Obvestiti vas želim, da je rok za odajo predlogu sprememb 9. februar do 12. Torej 9. februar do 12. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima gospod Garcia Perez. Gracias, señor presidente. Por supuesto, comenzar agradecer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Za začetek naj se zahvalim gospe Polsen za odlično delo, ampak eh, naj, najprej podam eh, bolj splošen komentar, potem pa se specifično posvetim posameznim točkam v poročilu. In upam, da bomo glede teh tudi že pred rokom založitev predlogov sprememb eh, dosegli nek dogovor. Zakonodajo glede eh, dobrobiti živali moramo razvijati na podlagi znanstvenih ugotovitev. Eh, vedeti moramo, kje se pojavljajo težave in potem razmisliti o reševanju preden vzpostavljamo novo zakonodajo. Hkrati pa je potrebno razmišljati tudi o nadzoru. Seveda je to delo, ki je dolgotrajno in potrebno je upoštevati tudi vprašanje konkurence in proizvajalcev. Imamo evropske standarde, ki predstavljajo za proizvajalce dodatne stroške in na nek način se jim bomo morali za to odolžili. Eh, Sreda s tem ne mislim, da moramo odpravljati visoke standarde na področju. Um, dobrega počutja in zdravja živali. Eh, ampak eh, ravno tako potrošniki ne morajo plačevati celotne cene. Ravno tako pa je potrebna tudi vzajemnost, kar zadeva uvoze iz tretjih držav. Kar zadeva posamezne točke, mislim, da. Eh, beseda deploy, torej obžaluje, ni najboljša. Morda pač lahko rečemo, da vemo, kaj počne komisija. Morda pač še, še nimajo prave znanstvene podlage, da bi eh, uresničili tisto, za kar se mi prizadevamo. Potem, kar zdaj pa sedmo točko, mislim, da eh, nima smisla, da pozivamo komisijo. Eh, da opravlja svoje delo, tem, čeprav je pravzaprav tukaj govora samo o kokoši in nesnicah, ta zakonodaja pa stopa v veljavo šele leta 2012. In pa, ko govorimo o živalih nasplošno, kaj to pomeni? Ali to pomeni, da se bo odbor za kmetijstvo ukvarjal tudi z dobrobitjo živali v živalskih vrtovih? Uh, Eh, ali pa z dobrobitjo domačih ljubljenčkov. Mislim, da to ni uresničljivo. Potem, kar zadeva 12. točko, tukaj mislim, da je potrebno dodati besedo eh, prostovolen. Torej, eh, določiti moramo enotno osnovno raven za vse. Potem govorimo o vzpostavitvi centra za dobrobit živali. Kdo bo plačal za to? Imamo že EFSO in mislim, da eh, moramo agencijam, ki že obstajajo, dati možnost, da bolje delujejo in da uresničujejo cilje, zaradi katerih so bile vzpostavljene, namesto da vzpostavljajo nove instrumente, ki povzročajo nove stroške. In mislim, da je najprej potrebno izkoristiti strukture, ki jih že imamo. Kar pa zadeva točke 24 do 28. Eh, odpornost na antibiotike je pomembna, kar zadeva zdravje živali. Vendar pa je jasno, da proizvajalci in veterinari niso tisti, ki so tukaj krivi za vse težave. Marsikaj bi lahko povedali tudi zdravniki in upam, da bo to predmet posebnega poročila in da bo eh, pristojni odbor opravil svoje delo, ker mislim, da eh, tukaj nismo pristojni mi. Eh, sicer pa, kot rečeno, upam, da bomo v preostalem času do roka založitev sprememb in do glasovanja uspeli doseči dogovore oziroma kompromise o teh točkah. Hvala, sedaj pa gospa Elizabet Jegel. Najlepša hvala. Najprej se želim zahvaliti gospe Paulsen za poročilo in pa tudi za njeno odprtost. Danes drugič razpravljamo o tej temi v odboru. Eh, in pa zahvaljujem se tudi prejšnji govornici, to bi rada tukaj eksplicitno povdarila. Menim, da eh, bomo, ko bodo vsa posvetovanja končana, predložili dobro poročilo, Eh, mislim, da eh, se je gospa Polsen v preteklosti glede tega izkazala in da se bo to tudi ponovilo. Sicer pa mislim, da moramo tukaj eh, se osredotočiti na vrednotenje tistega, kar se je že zgodilo. In tukaj nam manjkajo temeljne informacije. Podali smo svoje zahteve, nekaj stvari se je uresničilo, druge se niso. Nekaj se je uresničilo v nekaterih državah, v drugih pa ne v taki miri. In zato zato sem sama zato, da se v tem poročilu osredotočimo na to, kako lahko vrednotimo napredek obdobja 2006 do danes in katere zahteve lahko postavimo na podlagi tega. Potem drugič, eh, zaščita živali, kadar to zahtevamo in eh, kadar slišimo kaj takega, kot je prej povedal gospod Fajčakovski, Eh, seveda morajo te stvari potem veljati na tistih področjih, kjer smo mi pristojni in to so poizkusi na živalih in to so uh, živali, ki se uporabljajo v živinoreji. Uh, vendar pa z vidika um, družbe uh, Eh, tukaj niso nepomembne domače živali ali pa um, potepuške živali. Torej, tudi to moramo v določeni meri upoštevati. Uh, in pa gospoda Galinelija sprašujem, ali je prišlo do kakšnega napredka glede dobrobiti živali v pogajanjih v STO. Eh, z gospodom smo sodelovali že pri prejšnjih poročilih na tem področju in spomnim se, da ste mi v preteklosti povedali, uh, Eh, na kakšno široko podporo ste naleteli, ko ste organizirali eh, oziroma ko ste želeli organizirati prireditve v zvezi z vprašanjem zaščite živali v državah izven Evropske unije. Ampak podpora za idejo in podpora za dejansko uresničitev ni isto. In zato me zanima, kaj se je tukaj zgodilo. E, torej, zanima me, ali je tukaj prišlo do kakšnih pozitivnih učinkov. E, In pa še zadnja točka, proizvajalci, kmetovalci, tisti, ki eh, gojijo, ki vzrejajo eh, živali, potrebujejo jasna navodila, jasno podlago za eh, svoje delo in tukaj manjka glas nadzora. Uh, gospa Polsen je omenila prašičerejo, uh, In eh, tukaj me zanima, ali so navodila, tudi navodila EFSE, tako jasna, da jih je mogoče brez težav uresničevati, ali moramo tukaj zahtevati več jasnosti. In mislim, da se moramo v zvezi s tem poročilom najprej uh, vprašati, kako so stvari eh, določene in kako se to uresničuje v državah članicah. Mislim, da če bomo vse to upoštevali in o tem razmišljali, mislim, da bomo eh, tudi komisiji lahko posredovali zelo dobro poročilo. Eh, In eh, konec koncev upam, da bomo s tem dobili tudi podporo komisije in držav članic, ki jo potrebujemo. Torej, če bomo govorili po eni strani o zaščiti živali in po drugi strani tudi o, o eh, gospodarstvu in konkurenci. Najlepša hvala. Vidim, da se je veliko kolegov upisalo k besedi in želim vas opomniti, da po tej prvi razpravi bomo imeli tudi razpravo o delovanju verige preskrbe s hrano v Evropi. In potem imamo še srečanje, torej sestane koordinatorjev. In zato vas pozivam, da ste nekoliko krajši v svojih govorih. Kot George Line ima besedo. Uh, Najlepša hvala. Poskušal bom biti čim krajši. Naj najprej povem, da pozdravljam poročilo Marit Paulson in prvo, kar želim povedati, je, da njen predlog o enotnih pravilih in standardih po vsej Evropi pozdravljam in mislim, da je to pravi pristop. Eh, v moji državi mi imamo izkušnje z višjimi standardi in uh, s tem smo poskušali izboljšati razmere v prašičereji. Zgodilo pa se je to, da se je proizvodna premestila v druge države, kjer uh, so standardi uh, nekoliko nižji. In ravno zato mislim, da, je enoten, da so enotni standardi pravi pristop, kar pa zadeva uh, druga dva elementa, enotno uresničevanje in enotne kazni. Uh, Eh, po Evropi. Mislim, da bomo na ta način dejansko dosegli spoštovanje pravil po vsej Evropi. Se, se mi zdi, da je to ena od eh, najbolj šibkih točk, kar zadeva eh, varstvo in dobrobit živali. Glede prometa pa pravila o transportu živali so dokaj nova. In eh, tukaj je pomembno se v prvi liniji osredotočiti na to, da se ta pravila uresničuje, sploh ko gre za trgovino med državami članicami. Eh, poleg tega pa morajo ta pravila veljati tudi za tretje države in to je temeljna točka. Če želimo vzpostaviti enake razmere eh, v vseh državah, potem mora biti vključen tudi ta vidik. Eh, pozdravljam torej to poročilo in mislim, da eh, je enotno uresničevanje in enotne kazni tisto, na kar bi se tukaj morali osredotočati. Hvala, George. Zelo se strinjam s tem, kar si rekel. Jutri s predsednico Eleno Espinozo bomo govorili prav o tem vprašanju, torej recipročnosti pri spoštovanju pravil. Gospa McGuinness. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej nekaj uvodnih pripomp, preden se dotaknem poročila. V obrambo tako kmetov kot eh, ljudi, ki imajo hišne živali, ljubč, eh, eh, ljubljenčke, Eh, ki za nje skrbijo. Torej, hočem reči, da vidimo eh, po eni strani strašne, grozne slike, ne vidimo pa tistih, eh, ki bi kazale dobro situaciji. Zato moramo tudi stopiti na stran tistih, ki skrbijo za živali. Drugič, problemi za živalmi. Torej, često ljudje, ki grdo ravnajo živali, imajo tudi sami psihične probleme. Tisti kmetje, ki mučijo živali, običajno niso uh, zdravi. In zato moramo tudi upoštevati tudi človeško dimenzijo. Najprej moramo poskrbeti za ljudi, potem pa za živali. Uh, tu je uh, veliko občutljivosti. Uh, pri nas s tem zelo previdno ravnamo. Moramo biti previdni, ko govorimo o vprašanjih e, duševnega zdravstva. Ja, pravila je treba izvajati in tisti e, odstavki, ki govorijo o uporabi obstoječe zakonodaje, so bistvenega pomena. Mislim, da ne smemo sprejemati novih pravil, predn ne začnemo e, uporabljati obstoječih. No, naj povem, obračam se tudi na komisijo, nekoliko sem zmedala, kolikor jaz vem, STO sploh ne upošteva standardov zaščite živali in dobrobiti živali EU. In zato imamo problem, velik problem. Upam, da se motim, ampak mislim, da ne. Kar zadeva eh, kletke za kokoši nesnice. Eh, gospa Polsen je povedala, kako so preselili kletke na Finsko. In eh, potem mislim, da lahko se soočimo s tem eh, problemom tudi v Evropi. Eh, te kletke bojo enostavno preselili proizvajalci iz Evrope, če bodo prepovedane. Eh, veliko krat eh, eh, Te, prepo, eh, te prepovedi predstavljajo odziv na to, kar se piše o tisko. In takrat, ko smo prepovedali, smo tudi v bistvu prepovedali zaradi naslovov v časopisu in nismo razmišljali o industriji. Zato bi želela upozoriti na to. Naj ponovim še nekaj. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Mislim, da vsi podpiramo dobrobit živali, vendar pa ne želim, da nas vodijo emocionalna eh, sporočila eh, in podobno. E, meni so živali drage, ampak jih uzrejamo. Zato potrebujemo znanstveno podlago. Potem pa bi želela tudi eh, pojasnilo o STO. Mogoče je v zadnjem času prišlo do čudeža, ampak mislim, da ne. Hvala, gospa Magina, sedaj pa gospod Luis Santos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo kratek bom. To je pomembno vprašanje, zelo občutljivo vprašanje. Na to vprašanje moramo gledati iz dveh zornih kotov. E, najprej z vidika civilizacije in vrednot in pa z gospodarskega vrednota, e, vidika, se pravi z vidika oskrbe s hrano. Poročilo je zelo dobro, ampak se preveč osredotoča na drugi vidik. Tu je vprašanje mučenja živali. E, omenjeno je bilo, da veliko krat živali mučijo ljudje, ki imajo duševne motne. Ampak po drugi strani pa moramo biti konkurenčni in spoštovati pravila. To poročilo mora upoštevati oba vidika. Vem, da je časa ni veliko, da bo ta razprava uh, trajala dolgo časa, ampak naj vam omenim še nekaj. Komisija je omenjala Evropski centr za eh, dobrobit živali in poročilo podpira vzpostavitev oziroma ustanovitev tašnega centra, ampak sploh ni jasno, kakšne bodo naloge in pristojnosti tega centra. Seveda moramo vedeti, kakšen je eh, cilj tega centra. Možno je, da bo ta center lahko igral eh, pomembno vlogo. Eh, lahko bo pa to samo še en razlog za porabljanje denarja. Želim skratka razlago o ciljih tega centra. Ja, no, tudi Sam se zahvaljujem, gospod Posen, glede veliko točk se strinjava, izpostavil pa bom nekaj točk, ki so po mojem mnenju pomembne. Najprej podpiram vaše stališče, da potrebujemo enake standarde po Evropi in da potrebujemo tudi enoten sistem nadzora. Glede tega se posem strinjam z vami in eh, prav je tudi, da zahtevamo zaščito na vzven in spoštovanje naših standardov tudi pri drugih. To je zelo pomembno za prihodnost nasprotujem kolegom, ki vidijo zaščito živali kot nekakšno oviro za kmetijstvo. Mislim, da mora biti eh, pravzaprav eh, neka glavna značilnost evropskega kmetijstva, da je prijazno do živali. Izpostavljeni so bili antibiotiki kot eh, eden od glavnih, glavnih problemov in glede tega se strinjam. Uh, vendar pa moramo biti dovolj pogumni tudi, da govorimo o koncentraciji pri živinoreji v pogojih, ki niso vedno eh, najboljši, če se milo izrazim. In eh, koncentracija živali, kot jo poznamo pri eh, reji perutnine in kot. Eh, Jo vedno večji meri vidimo tudi pri šičereji, bo pripeljala do velikih težav v prihodnje in zato se moramo tega problema lotiti. Uh, Torej, to so eh, zadeve, ki dosegajo velike razsežnosti in zato mislim, da se jih moramo kritično lotiti, da torej, ko govorimo o antibiotikih, govorimo tudi o masovni vzreji živali in mislim, da ko govorimo o nadaljnih korakih, je po našem mnenju potrebno upoštevati tudi to. Ja, ja, bericht van mevrouw Paulsen. Ik denk... Najlepša hvala, gospe Paulsen, za poročilo in rad bi samo nekaj dopolnil. Po mojih izkušnjah je vedno tako, da eh, vidimo kmetovalce kot svoje zaveznike, kar zadeva zaščito živali. In samo živali, ki eh, jih vzrajamo v srednjih pogojih, prinašajo dobre rezultate. Uh, Eh, vendar pa kmetovalce pogosto eh, moti, da so standardi po Evropski uniji različni. In eh, sprašujejo se, zakaj drugi lahko kmetujejo drugače, kot morajo oni. In pa moti jih tudi, ko vidijo, kakšni so uvozi v Evropsko unijo, ki to so proizvodi, ki ne uresničujejo istih standardov. Uh, Torej, eh, tukaj so potrebne spremembe in mislim, da se noben kmetovalec ne zoprstavlja izboljšavam. Je pa ključno, da tisto, kar zahtevamo v Evropi, zahtevamo tudi od divoznikov. Gre pa tukaj tudi za vprašanje zaščite potrošnikov, kajti potrošnik, ki kupi proizve, proizvod, mora vedeti, v kakšnih razmerah je bila vzrejena žival. Eh, vsekakor pa svarim pred tem, da bi Nekako je zelo enostavno določili stvari tako, da eh, malo živali na eh, površino je eh, velika dobrobit živali, več živali na površino je slaba dobrobit živali. Eh, v Nemčiji pa je sicer uporaba antibiotikov za živali eh, vse, na vse splošni ravni prepovedana. Eh, In eh, mislim, da eh, s takimi metodami lahko dosežemo napredek. Ravno pri eh, vzreji za mleko, naprimer, so se tukaj razmere bistveno izboljšale. Če bi torej upoštevali to, kar zadeva prihodnost, mislim, da bomo dobili dobro priporočilo. Pri, pri, Eh, torej, eh, nadzor izvajanja in pa zaščita tudi v odnosu do tretjih držav. Torej, to je ključno, razprava pa se mora nadaljevati eh, predvsem v interesu dobrega počutja živali. Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo gospodu Kopicu. Domnul Rubik, svarog. Ja, Najlepša hvala. Več komentarjev imam. V vsakem primeru podpiram vse ukrepe za izboljšanje dobroditi živali, kajti mi smo ljudje in moramo se človeško obnašati do tistih, ki nam zagotavljajo hrano. Zato moramo tem živalim biti hvaležni mislim, da bi morali posvetiti dosti več priložnosti načinov zreje živali. Več pozornosti moramo eh, posvečati tudi eh, krmi. Eh, kave so sedaj postale mlečni stroji, stroji za proizvajanje mleka. Kravo izkoristimo, potem jo enostavno porabimo za mleko Eh, meso, krave ne živijo v stresnih pogojih, ne živijo na svežem eh, zraku, ne pačajo se, eh, krmimo jo pač z vsem, kar imamo, potem jo enostavno mozevo in konc. V Latviji so izvedli nekaj raziskav in s temi raziskavami so ugotovili, da so krave krmili z genetsko spremenjenim zrnjem in nekateri gensko spremenjeni elementi so bili ugotovljeni tudi v eh, mleko teh eh, krav. To je vplivalo negativno eh, zlasti na zdravje žensk, predvsej bolezni se je pojavilo. Vi ste omenjali prej tudi duševne motne, za katerimi trpijo ljudje, ki mučijo živali. Ampak ali Eh, se mi obnašamo kaj boljše, če hranimo eh, živali z krmo živalskega izvora, potem ne moremo biti presenečeni na tem, kar se dogaja in zato pozdravljam to poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Kanjate. Um, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Eh, poročevalki se želim eh, zahvaliti, ravno tako se zahvaljujem tudi poročevalcem v senci. Prepričana sem, da je to poročilo zelo pomembno zato, da lahko ocenimo, kaj se je zgodilo v eh, letih od 2006 do 2010 in eh, v kolikšni meri se je izvajal sprejeti akcijski načrt. Mislim, da je zelo pomembno, da oblikujemo enotni pristop do eh, zaščite živali, do dobrobiti živali in tudi do označevanja v tej zvezi v vseh državah članicah. Eh, ustvariti moramo skupne parametre na tem področju. Nisem pa čisto prepričana, da za to potrebujemo nov centr. Doslej so bile države članice tiste, ki so bile odgovorne za izvajanje trenutno veljavne zakonodaje, ki ureja zaščito in dobrobit živali. Če bi ustanavljali novo agencijo, pa ne vem, če bi bilo korisno. Mene zanima, koliko bi ustanovitev takega centra stala, kakšne cilje in kakšne pristojnosti naj bi imel. Več eh, govorcev pred menoj je že reklo, da je zelo pomembno za trgovino, da je zelo pomembno, med EU in tretjimi državami to, da tudi tretje države eh, uporabljajo eh, podobne scheme za zagotavljanje kakovosti proizvodov. Sicer naši eh, kmetovalci ne bodo v istem konkurenčnem položaju kot pa kmetovalci iz tretjih držav. Kaj ti je? Često se dogaja, da eh, kmetovalci iz tretjih držav ne spoštujejo istih standardov na področju dobrobiti živali. In na koncu naj povem še to. Tudi jaz, kot vsaka, vsak običajni eh, razumni človek, razumem željo, da se vključi v ta dokument tudi eh, vprašanja domačih ljubljenčkov. Ampak tu v našem odboru govorimo pa o kmetijskih živalih, o perotnini, o prašičih, o govedu, to so živali, ki so prisotne v človeškem življenju že tisočletja. In za, to ne, ne, tu pa ne smemo pozabljati ljudi, ki imajo hišne ljubljenče. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo pomembno je, da se ljudje naučijo hoditi, predn začno teči. Poglejmo si dva vidika zakonodaje z tega področja EU. Najprej je tu zakonodaja o prevozu živali eh, jaz lahko svoje ovce lahko prevažam samo na eh, eh, daljavo 30 km, zato ker nimam pravega testa, ampak moja žena je ta test naredila, eh, ima pri sebi pravi dokument. Ko živali prevažajo, lahko ustavi eh, policija in če živali prevaža dlje, kot je pa dovoljeno, jo preganjajo. Eh, In ko se o tem pogovarjamo z našimi prijatelji druge, v nas samo strmilo. Eh, želeli bi, da se ta pravila enako uporabljajo v vseh 27 eh, državah. Potem druga eh, stvar, kaj se bo zgodajalo v proizvodni jajc. Problem se bo začel čez 8-9 mesecev takrat se bodo zadnji piščanci izvolili tisti, ki bodo preživeli svoje življenje v kletkah. Idealno bi bilo to, da bi vsa eh, države nehale proizvajati jajca v kletkah od 1. januarja 2012. Vemo pa, da ta Romunija in Bolgarija to še naprej ali kljub dejstvo, da nekateri njihovi eh, proizvajalci dobivajo 50 odstotkov eh, Eh, pomoči v obliki nepovratnih sredstev za to, da prenehajo se to proizvodno. In ti proizvajalci bodo lahko ta jajca še kar naprej prodajali tudi potrošnikom v Združenem kraljestvu in tu ne moremo nič narediti. In to bo res slabo vplivalo na zaupanje britanskih proizvajalcev. Mislim, da se ne bi smeli spuščati v sprejemanje dodatne zakonodaje. En praktičen način, kako iz tega iziti, bi bil naslednji. Nekdo prej je rekel, kolegica Zirske, ko se bo to zgodilo leta 2012, EU ne bo pripravljena za to. Proizvajalci v Italiji in Španiji ne bodo e, naredili vseh sprememb pravočasno. E, potrošniki bodo pa želeli jajca jesti še naprej. Odkot bojo pa ta jajca prišla iz Indije, Ukrajine ali podobnih držav? In seveda bodo ta jajca iz kletk. Seveda bodo. EU e je 50 milijonov evrov uh, porabila za welfare quality project, uh, ampak uh, ta projekt je prinesel samo stotine strani. Ta denar bi lahko uporabili za to, da bi potrošnike eh, poučili naj ne kupujajo jajc iz teh eh, oddaljenih držav, kjer se, eh, kjer se jajca proizvajajo v, v kletkah. Hvala, kolegice in kolegi. Bolgarija in Romunija v celoti izpolnjujeta Eh, evropsko zakonodajo in to prehodno obdobje, ki ste ga vi omenjali, je obdobje, o katerem eh, sta se obe državi spogajali v času pristopnih pogajanj. Sedaj pa dajem besedo naslednjemu govorniku. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Zahvaljujem se kolegici Pavsen za upravljeno delo, ampak prosil sem za besedo zato ker je gospa Paulsen v svojem govoru povedala, da v filmih vedno znova vidimo, kakšne kršitve se dogajajo. Uh, naj opomnim nekaj. Poznam film, ki ga, uh, se ga prikazuje že 30 let. V Nemčiji vedno znova vidimo uh, uh, film, ki prikazuje kravo, obešeno za zadnje noge, ki jo eh, nalagajo na neko ladjo. In, eh, tega z nobenimi predpisi ne moremo preprečiti, da se take slike prikazujejo. Potrebujemo predpise, kar zadeva eh, dobrobit živali, ampak še tako strogi predpisi ne bodo dosegli tega, da ne bi bilo nobenih kršitev. Če ne bi bilo kršitev, ne bi potrebovali zaporov in mislim, da se bomo vedno znova soočali eh, s kršitvami in tega ne moremo preprečiti. Prosil pa sem za besedo tudi za zato, ker je gospod Hojzling govoril o masovni reji. S tem izrazom moramo biti zelo previdni. Eh, lahko, ima, lahko slabo ravnamo z eno kravo ali pa zelo dobro ravnamo s 400 kravami. In eh, v Nemčiji se eh, veliko govori tudi kaj, eh, glede tega, kaj bomo naredili z. Eh, Eh, čebelami. Eh, moj oče je bil čebelar in vem, da je pač narava stvari uredila tako, da je pač 50 eh, do 70 tisoč čebel v enem panju in tukaj proti temu ne moramo delovati. Tisto, kar me skrbi, gospod Pavsen, je dejstvo, da do danes odgovorni pri STO niso pripravljeni govoriti o dobrobiti živali. Sem in tja se to omenja, ampak STO ni dejansko resno pripravljena uvrstiti to temo na dnevni red in zato mora biti. Uh, ključna točka tega mandata to, da dosežemo, da bo dobrobit živali v mednarodni trgovini eh, v enaki meri upoštevana kot v Evropski uniji. To mora biti naša prednostna naloga in sam se bom vsekakor zauzemal za to. Eh, Hvala. Albert, sedaj ima besedo gospod Lefol. Bom zelo kratek. Prva stvar, ki jo želim povedati, mučanje živ živali iz izvajajo eh, ljudje nad eh, živalmi, ampak včasih so si ljudje kruti med seboj, mučijo drug drugega. To so dejstva. In eh, nekateri pravijo, da je ta razprava razprava o človečnosti do živali, ampak to velja tudi za ljudi. Če je treba pravila harmonizirati, to sicer podpiram. In zato bi želel, da vse to Eh, upoštevamo danes istočasno tudi socialno dimenzijo. To, kar predlaga gospa Polson. Eh, naj se vrnem na cilj eh, centra oziroma observatorija. Sedaj govorimo o pravilih, ki naj bi jih nadzorovala komisija. Torej, centr ne bo prinesel rešitve, komisija mora bedeti nad pravili. Raven pravil To je razprava. Na katerem nivoju je treba ta pravila harmonizirati? O tem se moramo strinjati vsi, o tem mora potekati razprava. Vsak ima lahko svoje mnenje o dobrobiti živali in eh, na tej ravni se bodo potem harmonizirala eh, pravila. Zadnja stvar, to ni poročilo za eh, STO. Če mislite, da bomo lahko razpravljali o teh vprašanjih, ne uspe nam pa govoriti niti o socialnih in okoljskih pogojih trgovine. No, v Evropi lahko vedno uh, dodajamo pravila, potem pa rečemo, da bomo o tem razpravljali v STO. To pomeni, da se delamo norca in sami sebe, uh, saj ne moramo spremeniti celega upravljanja sveta. Sem za pravila, sem za napredek, vendar pa bodimo lucidni e, glede STO-ja in Eh, bodimo pripravljeni harmonizirati pravila na eh, tisti ravni, ki je sprejemljiva za vse. Eh, tu ne sme biti enostranske vizije. E Hvala, Stefan. Sedaj bomo zaključili z gospodom Mišelom. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozdravljam delo, ki ga je opravila gospa Polsen. Po Eh, poročilo ima naslov ocena izvajanja akcijskega načrta 2006-2010. Mene se zdi ta del eh, v poročilo izjemno kratek, čeprav je gospa naredila analizo besedil, eh, ki so rezultat dela komisije. Ampak je treba res oceniti, kaj se dogaja na terenu, tako da bomo točno vedeli, kakšne so težave zakaj ne moremo napredovati tako, kot bi morali napredovati po celi eh, Evropi, kakšna eh, so sredstva, ki nam bi to omogočila, torej ustrezno napredovanje. Pre, eh, to moramo narediti, predn razmišljamo o naslednjih korakih. Vem, da je to tema, ki je zelo občutljiva, zlasti v delo javnega mnenja ampak eh, to poročilo sem bral takrat, ko smo dobili prve slike z Haitija in eh, odkrito vam povem, da sem se pri tem slabo počutil. Hvala, gospod Mišel Dantan. In s tem smo zaključili razpravo. Besedo predajem gospe Polsen za njene končne misli. Gospa Polsen. Tak, odferande, otak, Najlepša hvala, eh, gospod predsedujoči. Ravno tako se zahvaljujem vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Menila sem, da razprava o dobrobiti živali ne bo tako težka, kaj ti mislim, da obstaja visoka raven eh, strinjanja, namreč da moramo z živalmi ravnati dostojno. Glavni problem pa je ta, o katerem smo govorili, kako naj eh, ta problem rešimo v praksi, kako naj v praksi vzpostavimo enake pogoje za vse in zagotovimo enako konkurenčnost eh, tudi na notranjem trgu, kako bomo ravnali z denarjem, kako bomo eh, spravili celo stvar v tek, kako bomo prišli do skupnega standarda, kako bomo dosegli, da bomo spi, vsi spoštovali pravila, ki že obstajajo. Zame eh, gre tu za praktična vprašanja, za praktično delovanje naših družb. Mislim, da je zelo malo kmetov, ki res mučijo svoje živali. Jaz sem se srečala samo s takimi kmeti ki so že malmi ravnali v redu. Obiskala sem majhne kmetije, kjer so lepo ravnali živali, ampak sem obiskala tudi velika gospodarstva, velike obrate, kjer so tudi lepo ravnali z živalmi. Se pravi, se strinjamo, da evropski kmetovalci ne bodo mogli eh, konkurirati z ostalim delom sveta, če ne bomo postavili določene zahtev tudi za tretje države. Potem ste postavili nekaj tehničnih vprašanj v zvezi z omenjenim centrom. Eh, ne želim, da se vzpostavlja nek nov organ, kar zadeva nadzor, že imamo dobre institucije, ki pa verjetno nimajo dovolj denarja in zato dobro ne delujejo. Imamo EFSO, EFSA nadzira predvsej teh stvari, eh, kot je naprimer eh, od spornost na antibiotike in podobno. Jaz ne predlagam, da se ustanovi nov organ. Ampak, ko pride do eh, vprašanj eh, tehnike, raziskav in koordinacije tega znanja, eh, sem menila, da bi ena od eh, nacionalnih institucij, ki že obstajajo, oziroma ali pa en del komisije bi lahko prevzela takšne naloge. Nisem imela v misli čisto nove agencije. Eh, mislila sem bolj na koordinacijo dela med tistimi, ki že obstajajo. Dobro, to je bila zelo zanimiva razprava in zahvaljujem se gospe Polsen za odlično delo. Mislim, da bomo imeli še priložnost, da nadaljujemo razpravo. Sedaj pa zaključujemo to razpravo in želim vas opomniti, za rok za oddajo predlogov sprememb je 9. februar ob 12. Sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu. To je tema bolje boljega delovanja verige preskrbe s hrano v Evropi. In to je šele prva obravnava danes in poročevalca Žozeja Boveja in vse vas prosim, da več časa namenimo, kajti tema je zelo pomembna. Videli smo nihanja cen in kako to oblikuje težke odnose znotraj verige. Žal pa imamo malo časa, da bi o tem podrobno razpravljali. Zaradi tega predlagam gospodu Boveju, da poda svojo predstavitev in potem bi želel slišati predstavnika komisije. Žoze Bove, imaš besedo. Gospod predsedujoči, res je, imamo samo nekaj minut in bo precej težko vse razložiti, težko bomo eh, imeli pravo razpravo s predstavniki eh, komisije in pa z drugimi člani odbore. Meni se zdi pomembno, da bi morali obogatiti različne poglavja v luči razprav. Če Takšne razprave sedaj ne moremo imeti zaradi pozne ure, skoraj šest je že in potem eh, je sestanek koordinatorjev. Zato bi predlagal, da bi preložili to razpravo na jutri ali na kdaj drugič, tako da bomo lahko imeli vse tri dele razprave, se pravi eh, predstavitev, razpravo na ravni odbora eh, in z, potem z drugimi. Kajti ta tema se mi zdi preveč resna, da bi jo lahko kar tako odpravili. Ja, rekel bi, da bomo prisluhnili tvojim besedam, to bomo predstavili, to razpravo, kaj ti gre za zelo pomembno temo. Hvala, Žuze, s tem se bomo ukvarjali na naslednjem sestanku. Sedaj lahko zaključimo sejo današnjega odbora. Jutri bomo imeli gostjo, to bo predsednica Elena Espinoza in jutri do povdne razprava o, bomo imeli razpravo o podnebnih spremembah. Torej s tem zaključujem sestanek, koordinatorje pa prosim, da ostanejo v dvorani, kajti ne mudom bomo nadaljevali.